Sedaj so na vrsti vprašanja komisiji. Kolegi in kolegice, danes bo ta del nekoliko krajši, ker je bila prejšnja razprava več kot pol ure predolga. In končali bomo ob pol devetih, zato da bodo tolmači in tudi ostali lahko nekaj pojedli, preden nadaljujemo ob 21. Vidim, da je gospa Hidegarče tukaj eh, in eh, zato, ker prejdimo na 17. vprašanje, imate besedo, izvolite. Najlepša hvala. Eh, poskušala bom kar najhitreje odgovoriti. Dokument, o katerem govori poslanec, ni dokument, ki bi ga sprejela komisija. Komisija tudi ni potrdila objave tega dokumenta. Uh, Eh, bomo pa izdali dokument o koristih in eh, stroških eh, višjih ciljev za zmanjšanje emisij. To sporočilo je zahteval svet za okolje v svojih sklepih iz marca letos. Zato smo pravzaprav imeli zelo malo časa. Gre za pomembno razpravo in uh, veliko je tudi podrobnosti, ki jih moramo podrobneje preučiti. Poleg tega bo to poročilo uh, predložilo tudi analizo energetsko učinkovitih sektorjev, kjer prihaja do velikega tveganja eh, premeščanja emisij v luči pogajanj iz Kopenhavna. Vendar naj jasno povem, da ni namen komisije eh, sprejeti odločitve dan, potem, ko bo to sporočilo objavljeno, da eh, sprememo cilj 30 odstotkov. Gre samo za nadaljni korak, ki bo poskrbel za to, da ko bomo razpravljali o ciljih za zmanjšanje emisij, bo naša razprava temeljila na konkretnih informacijah, konkretnih podatkih. To je torej naš namen. Želimo eh, izvesti analize, da bomo dobili številke, stroške in ocene, zato da bomo lahko eh, na podlagi teh informacij razpravljali in upam, da bo tudi parlament sodeloval v tej razpravi. Najlepša hvala, gospod Zobro, imate 30 sekund. Dokument, če vzkazuje še, že zasadniče značenje dla osem. Najlepša hvala. V tem dokumentu je zapisano tudi, da če naj bi uresničili nov cilj pri zmanjševanju emisij, da bi to vplivalo tudi na srednjo in vzhodno Evropo. Eh, to bi terjalo določena finančna sredstva in eh, ta sredstva naj bi našli v strukturnih skladih za te države. Eh, to pomeni, da bi prišlo do premeščanja sredstev naprimer, uh, eh, kar zadeva infrastrukturo in ceste, bi se denar za ta cilj namenil čemu drugemu? Gospa komisarka, prosim za odgovor. Upam, da poslanec razume, da ne bom šla v podrobnosti uh, o enem od osnutkov uh, izmed številnih, ki so prišli v javnost, ne bi bilo ustrezno, če bi se na to odzvala. Že na svojem zaslišanju v parlamentu sem povedala, da moramo eh, poskrbeti za to, da ko porabljamo sredstva Evropske unije za posamezne namene, da uh, Eh, ga namenjamo za različne projekte, omenjali ste infrastrukturo, ampak tu gre tudi za podnebne spremembe. Če bi se odločili za zmanjšanje za 30 odstotkov do leta 2020, mislim, da nihče ne more podati dokončnega odgovora, odkud bomo dobili sredstva že zdaj. Namesto tega poskušamo izvesti analize in med drugim eh, vabimo tudi eh, člane nacionalnih parlamentov držav in člane sveta, da sodelujejo v razpravi. Imamo dve podoprašanje. Najprej gospod Tikao, potem pa gospod Davis. Najprej gospod Tikao, izvolite. Mulțumesc, domnule președinte, doamna komisar. Astăzi am... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, glasovali smo o poročilu o spremembi direktive v zvezi z energetsko učinkovitostjo stav. To je samo začetek novega eh, postopka In kot del tega postopka bomo zmanjšali lahko tudi emisije in porabo energije v sektorju stav. Vendar potrebujemo sredstva. Upamo, da bomo dobili vašo podporo uh, tudi kar zadeva dvig kvote uh, evropskih skladov, ki bodo namenjeni za učinkovitost zgradb tudi v industriji. Gospod Davis. Gospod predsedujoči, ali samo vprašanje ne razkriva, s kakšnimi težavami se soočate pri tem vprašanju? Številni poslanci in številne vlade, ki so zastopane v svetu, preprosto ne sprejemajo, da je nujno potrebno ukrepati, kar zadeva podnebne spremembe. Enostavno lahko podpisujejo neke eh, blagozveneče resolucije, ampak zdaj se morajo podpisati pod praktične ukrepe. Eh, ali se, ali se ne bo potrebno ločiti tudi problema zanikanja podnebnih sprememb, če želimo uresničiti svoje ambicije. Najlepša hvala. Preučila bom, kar ste danes sprejeli glede energetske učinkovitosti stavb. Uh, Eh, tukaj je veliko možnosti za izboljšave. Obstajajo tudi določeni alternativni finančni modeli za to, da je v interesu tistih, ki skrbijo za kradbe, da poskrbijo, da bodo te bolj energetsko učinkovite. Eh, torej, to je mogoče, ne da bi bila za to potrebna dodatna sredstva, ampak eh, z veseljem bom to zadevo preučila in zelo se strinjam. Eh, s tem, da je področje, kjer bi lahko veliko več naredili v Evropi, je področje energetske učinkovitosti in ravno na področju stavb je tukaj eh, ogromno potencijala. Eh, pravzaprav pogosto eh, zavržemo veliko energije, od katere nišče nima nobene koristi, ker je ne izkoriščamo učinkovito. Eh, kar pa zdajva drugi del v zvezi z eh, zanikanjem podnebnih sprememb. Eh, tega se lotevam, kadar na to naletim, ker mislim, da kljub vsem razpravam in predvsem v Združenem kraljestvu ste imeli veliko razprav v zvezi s tem z vzhodno Anglijo in tako naprej. In eh, čeprav mislim, da bi IPCC moral bolje popravljati napake, kadar na nje naleti, eh, do danes nisem naletela na nič, kar bi uh, ugovarjalo oziroma uh, kar bi se zoprstavljalo ugotovitvam znanstvenikom, da gre za resen problem, ki ga moramo resno jemati. Uh, veliko razlogov je, zakaj bi morali tudi podnebni skeptiki se strinjati z, z nami, eh, da je zelo pomembno ukrepati, kar zadeva učinkovite tehnologije, energetsko učinkovitost. In če Evropa tukaj ne bo ambiciozna, se bojim, da bomo eh, izgubili velike trge eh, zaradi svojih konkurentov. Eh, Eh, samo uhajanje emisij oziroma premeščanje eh, industrije, ki povzroča emisije, eh, ni največji problem, vendar tukaj tvegamo, da bo prišlo do izgube delovnih mest in to je tisto, kar nam dolgoročno grozi in zelo me veseli, da je nova britanska vlada očitno tudi zelo ambiciozna na področju podnebnih sprememb. Mislim, da je to dober signal za vse nas. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na naslednje vprašanje. Vprašanje številka 18, gospe Gerigen de Odenberg, gre za ukrepe v zvezi z avtorskimi pravicami. Komisar Barnier uh, je tukaj, da odgovori na to vprašanje. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se želel zahvaliti gospe Geringer de Odenberg za postavljeno vprašanje, ki je v srček je razprav o avtorskih pravicah in internetu. Področje avtorskih pravic je predstavljeno kot neka ovira za delovanje notranjega trga, ampak to ni pravično in to velja tako za področje kulture, kar izpostavlja gospa Göringer Deudenberg, ampak tudi za področje industrijskega ustvarjanja. In na tej podlagi lahko ustvarjalci na to ustvarjajo še nova dela z novo vsebino. To so modeli pravic, ki obstajajo že več sto let. Se je pa narava teh pravic seveda razvila s tem, ko se je pojavil najprej radio, na to televizija in eh, danes še internet. Vse vse te, ti novi pojavi so zahtevali prilagoditev in razširitev uporabe avtorskih pravic. In zato, gospa poslanka, raje kot eh, jaz se bolj zauzemam za ustvarjanje in za primeren pravni okvir za ustvarjanje v, znotraj novih gospodarskih modelov, kot pa za spremembo, radikalno spremembo področja avtorskih pravic. In na tem področju nameravam skupaj z vami delati kot evropski zakonodajalec. Pri tem uh, moram povedati, da je že predhodnica Neli Krews uh, eh, pripravila pot za uvajanje sprememb na področju avtorskih pravic, najprej aktivna direktiva o avtorskih pravicah, ki bo omogočala uh, boljšo organizacijo kolektivnim združbam za nudenje internetnih storitev in tudi uvedbo enega okenca. Tukaj gre za pravila upravljanja, na podlagi katerih bomo lahko zagotovili tudi primeren prihodek za te družbe. In drugič, potrebno je zagotoviti tudi primerno pravno varnost za, na področju digitalizacije, zato da se bomo pri tem rešili tudi vprašanje eh, avtorskih del sirot. In na to pri internetu je treba tudi se posvetiti vprašanju multimedijskih stvaritev. Eh, Torej, treba je oceniti učinek teh novih oblik, novih pojavnih oblik. Vprašate se moramo, kakšno vlogo igra tukaj internet, kakšno vlogo igra tehnologija pri ustvarjanju digitalnih vsebin. Eh, ugotoviti moramo dejansko, kateri izzivi se tu pojavljajo, zato da bomo lahko uvedli primerne oblike boja proti piratstvu. In Na tem področju si se zauzemamo torej za Evropo novih gospodarskih modelov. E, nimamo pa nekih a priornih rešitev, neke a priori dogme za neko rešitev one size fits all. Zavedati se moramo te nove dinamike na gospodarskih trgih in se zato zauzemati za pravo ekonomsko politiko kulturnega sektorja v Evropi. Hvala zdaj pa gospode Odenberg z dopolnilnim vprašanjem. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Cieszę... Najlepša hvala, gospod komisar. Vedno sem vesela vaših pobud. E, moje dopolnilo vprašanje pa se nanaša na e, zeleno knjigo iz leta 2008 o pravicah intelektualne lastnine. Eh, sistem izjem na področju avtorskih pravic ne izpolnjuje eh, svoje naloge, ne olajšuje uresničevanja človekovih, eh, torej avtorskih pravic te njihovim imetnikom, temveč povzroča dodatne težave. Obvezne izjeme na področju avtorskih pravic so nujne potrebujejo jih knjižnice za dela za slepe in tako dalje. Zato vas sprašujem, katere pobude načrtuje komisija v zvezi s temi izjemami na področju avtorskih pravic. Komisar. Gospod komisar. Gospa poslanka me je vprašala, o tem, kako bo delovala komisija in kako nameravamo uresničevati 118. člen pogodbe, eh, moram povedati, da se mi zauzemamo za ureditveni okvir, ki bo omogočal licenco za intelektualno lastnino v Evropi, kar se nam zdi bolj učinkovito, kot pa uvajanje nekega novega naslova za pravice intelektualne lastnine. In še nekaj bi želel povedati. Ta zelena knjiga je zelo pomembna in eh, sproža veliko vprašanj, na podlagi katerih lahko ta ideja še napreduje. In sprašujete, zakaj nismo še bolj ambiciozni pri uvajanju teh evropskih pravic intelektualne lesnine. Veste, pri tem je največja ovira za učinkovitost tega naslova to, da bi moral biti ta naslov evropski avtorskih pravic intelektualne lastnine prednostni v primravi z nacionalnimi. To pa je iz kulturnih in drugih razlogov težko sprejeti v državah članicah in poleg tega bi to imelo dokaj omejen učinek, saj tega ne bi mogli uporabljati za starejša dela, ampak samo za nove staritve recimo za vse mm, glasbene skladbe, kompozicije, ki so bile napisane v preteklosti, to ne bi moglo veljati. In tukaj se spet navezujem na, um, na um, sirote, za katere nim, ne bi imeli rešitve v tem primeru. Pod vprašanje, gospa Siko, gospa Tikal, najlepša hvala. Gospod komisar, Sprašujem vas, ali načrtujete pregled direktive o avtorskih pravicah v informacijski družbi. To sprašujem, ker potrebujemo pravno gotovost. Nažalost prihaja do različnih interpretacij izjem v različnih državah, zato prihaja do različnih odločitev v zelo podobnih primerih v različnih državah. Zato mislim, da bi bilo koristno, če bi prišlo do revizije te direktive v luči Lizbonske pogodbe. Gospod komisar. Gospa poslanka, naj zelo jasno odgovorim na vaše vprašanje. Zaenkrat nimamo namena spremeniti seznama izjem v direktivi iz leta 2001. Naš pristop je pragmatičen. Uh, In sicer pri vseh teh treh vprašanjih, pri zeleni knjigi, pri umetniških delih sirotah in pri eh, intelektualnih pravicah, tako da na vsak način nimamo namena spreminjati tega seznama pravic, eh, izjem. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na 19. vprašanje gospoda Kelja o karti državnih pomoči. Pozdravljamo pa gospo Malmström, ki bo odgovorila v imenu komisije, ko bo pripravljena. Much, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Almonja me je prosil, da odgovorim na to vprašanje v njegovem imenu. Ne vidim gospoda Kelja. Aha, tam le ste. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kelly. Za to, da zagotovimo kontinuiteto na področju regionalnega razvoja, se je komisija leta 2006 odločila, da seznam regij, ki so del karte državnih pomoči, bo veljal za celotno obdobje od 2007 do 2013. Vendar pa se komisija v svojih smernicah za nacionalno regijsko pomoč zaveda, da lahko pride do eh, potrebe po prilagajanju v skladu z določili eh, v smernicah eh, imajo države članice možnost eh, umestne ocene v skladu s členom 173c eh, pogodbe o delovanju Evropske unije tri države so se že odločile, da izkoristijo to možnost. V okviru eh, mestne ocene lahko države članice nadomestijo polovico regij, ki so pravičene do pomoči z novimi regijami. Pod določenimi pogoji pa je mogoče tudi eh, povečati intenzivnost pomoči eh, za regije, ki so že del obstoječe karte upravičenost novo, novo opredeljenih eh, regij in eh, intenzivnost pomoči se ocenjuje na podlagi povpreča zadnjih let eh, v, in sicer gre tukaj za dohodek v, v skladu s podatki Eurostata. Uh, Eh, ta pomoč mora biti namenjena regionalnemu razvoju tistih regij, ki so slabše razvite v primerjavi z nacionalnim eh, povprečjem. Dejstvo, da so samo tri države eh, se odločile izvesti spremembe karte državnih pomoči, kaže, da večina držav članic očitno misli, da finančna kriza ni bistveno vplivala na razmire v tistih regijah, ki zaostajajo z povprečjem razvoja. Gospod Kelly. Najlepša hvala za odgovor. Neverjetno se mi zdi, da bi samo tri države za, eh, izkoristile to možnost. Prihajam iz regije, kjer smo izgubili na tisoče eh, me, delovnih mest, samo zaradi dela 3000 mest in eh, 800 delovnih mest smo izgubili zaradi eh, odhoda podjetja eh, farm, farmacevtske industrije, to je na jugu Irske. Eh, naša država, mislim, naša vlada, mislim, da je uporabila to možnost in upam, da bo to kaj spremenilo. Kaj ti sicer bo to pomenilo, da e, država ne bo mogla izvajati korektivnih ukrepov, da bi pritegnili velika podjetja. Zato upam, da bo komisija zasledovala drugačno strategijo, kaj ti mislim, da je ta karta državnih pomoči e, zastarela. Najlepša hvala, gospa komisarka. Hvala. Eh, kot je poslanec dejal, je morda res nekoliko nenavadno, da so samo tri države izkoristile možnost umestne ocene, vendar tako je, tak, taki so podatki od danes zjutraj. Uh, veliko držav članic in veliko regij je zelo prizadetih zaradi finančne gospodarske krize, vendar pa očitno države članice so našle neke druge načine in druga sredstva, eh, kako se tega problema lotevajo, kajti zelo malo držav je izkoristilo to možnost. 17 držav je dobilo to možnost, samo tri pa so to izkoristile. Torej, strinjam pa se z vami, da je eh, namen vsega skupaj je tudi, da imamo eh, kontinuiteto, da lahko regije dolgoročno načrtujejo. Obstajajo seveda tudi drugi načini, kako lahko za to poskrbimo. Vsekakor pa sem prepričana, da je gospod Almunija pripravljen tudi še naprej z vami razpravljati o tem. Najlepša hvala. Eh, gospa komisarka, naslednje vprašanje je 20. vprašanje gospoda Poslta o policijskem sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino. Gospa komisarka. Najlepša hvala. Hvala gospodu Posletu za vprašanje o zelo pomembni temi. Čezmejno policijsko sodelovanje z državami, ki so sosede Evropske unije, je v prvi vrsti v pristojnosti držav članic. Vendar Evropska unija podpira bilateralno sodelovanje med državami članicami in Ukrajino, predvsem preko delovanja Evropola. 4. decembra lani je bil sprejet sporazum o strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropolom. Ta bo omogočal usklajevanje dela v boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in terorizmu vendar strateški sporazum ne omogoča izmenjave osebnih podatkov o osumljencih. Do take izmenjave lahko pride samo z državami, ki so sklenile operativni sporazum z Europolom. Preden je tak sporazum mogoče sprejeti, pa bo morala Ukrajina sprejeti zakon o varstvu osebnih podatkov in ratificirati konvencijo Sveta Evrope o zaščiti posameznikov, kar zadeva avtomatsko obdelavo osebnih podatkov podatkov. To je eh, del širše prednostne naloge komisije, ki si prizadeva za to, da bi Ukrajina spostavila sistem varovanja osebnih podatkov v skladu z našimi standardi. To bi eh, um, pomenilo tudi vzpostavitev neodvisnega organa za nadzor nad varstvom podatkov, eh, ki bi bil deležen tudi tehnične in strokovne pomoči strani Evropske unije. Evropska unija podpira tudi eh, policijsko sodelovanje z eh, Ukrajino preko Twinning projekta. Eh, gre za nadgradno zmogljivosti eh, policije in eh, tudi tamkajšnje obmejne misije. Ta misija je v sodelovanju s Frontexom, z Olafom. Eh, podpirala delo, skupno delovanje na mejah, ki je omogočalo boljše delovanje ukrajinskih in moldavskih policijskih sil v boju proti kriminalu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Poselt. Najlepša hvala, gospa komisarka, za ta odličen odgovor. Rad bi samo vprašal, kako kaže, kar zadeva podporo pri usposabljanju policijskih sil in eh, prikrepitvi pravosodja. Ali to poteka v okviru shodnega partnerstva, je tam to prednostna naloga in ali je Evropska komisija ali Evropska policijska akademija tam prisotna ali je to eh, urejeno na eh, bilateralni ravni med državami članicami. S Ukrajino imamo stalni dialog o tem vprašanju. Moj kolega, gospod Füle, Eh, je predstavil matrico sodelovanja in tudi sama sem v to eh, vključena. Eh, poskušamo pokriti najrazličnejša področja in pračujemo, kako bi pomagali Ukrajini pri razvoju na tem področju. In To bo tudi predmet pogovorov z ukrajinskimi organi, ki bo potekal čez nekaj tednov. Policijsko sodelovanje kot tako eh, ni na dnevnem redu za bližno prihodnost, vendar bomo o tem razpravljali, ko bo Ukrajina izvedla potrebne reforme. Pripravljeni smo na sodelovanje z nami, z njimi so pomembna soseda, imamo veliko skupnega, veliko skupnih izzivov, kar zadeva čezmeni kriminal, zato bi bilo zelo dobro tudi za nas, če bi tukaj napredovali. Seveda pa. Eh, morajo tudi Ukrajinci prej doseči nekaj napredka, smo pa jim pripravljeni pri tem pomagati in videli bomo, kaj bo iz tega potem nastalo na dolgi rok. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na 21. vprašanje gospoda Papa Nikolaova o naraščujoči eh, ravni kriminala v Evropi. Gospa komisarka, imate besedo. Ja, res imamo kar maraton. Najlepša hvala zadnje eh, statistike Eurostata, ki so bile objavljene, segajo v maj leta 2009, eh, gre pa eh, za obdobje od leta 2007 do maja 2009 in tukaj ni nobenih znakov porasta, ki ga omenja poslanec. Se pa zavedamo, da je kriminal seveda grožna za državljane in družbo po vsej Evropi. Komisija je pripravljena oblikovati ustrezne predloge in ukrepe za boj proti različnim oblikam kriminalnih dejavnosti, naj gre za organiziran kriminal ali druge vrste kriminala. Vse to je del štokholmskega programa. Eh, ki vključuje politiko preseljevanja in PNZ za naslednjih pet let. Ta program je bil pred kratkim sprejet in kolikor vem, je bila kolegica Redingova z vami pred pol ure eh, ravno zaradi razprave o tej temi. Ravno tako bo komisija predložila tudi sporočilo o strategiji notranje varnosti. Ta bo vsebovala konkretne predloge in ocene grožen za prihodnjih pet let. Vključen pa bo seveda tudi organiziran kriminal. Skupne grožne zahtevajo skupne odzive, zato je potrebno skupna orodja eh, učinkovito uporabljati tako na ravni držav članic kot eh, eh, drugih akterjev. Naj omenim tri vrste kriminala. Eh, Trgovina z ljudmi, eh, kibernetski kriminal in kraj identitete. Komisija je odločena, da bo tukaj na tem področju okrepila sodelovanje in da bo oblikovala tudi operativne in zakonodajne predloge na tem področju. To pa bomo storili v sodelovanju z državami članicami, z Evropskim parlamentom in z nevladnimi organizacijami. Dialog in sodelovanje sta ključni besedi, gre za izmenjava najboljših praks, eh, razvoj usposabljanja in na ta način upamo, da bomo izboljšali vzajemno razumevanje in zaupanje. Vse to je zelo pomembno, če se želimo učinkovito boriti proti kriminalu. Naj povdarim, da je ambiciozen pristop k procesu odločanja v veliki meri odvisen od politične volje držav članic. Učinkovito uresničevanje sprejetih ukrepov je odvisno od nacionalnih virov, ki se namenjajo tem ciljem. Komisija podpira države članice s finančnimi eh, programi. In kot veste, Lizbonska pogodba daje nove pristojnosti na tem področju tudi Evropskemu parlamentu. Zato naj podarim tudi vašo odgovornost in vašo vlogo pri oblikovanju varnosti v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Mičel, ima pod vprašanjem. Hvala, gospod predsedujoči in hvala komisarki za odgovor. Lani sem uh, oblikoval poročilo o Evropski centralni banki in uh, slišal sem, da je prišlo do eh, večjega ponarejanja 500 eh, evrskih in 200 evrskih eh, bankovcev. Ti se pogosto pojavljajo v okviru pranja denarja. Vem, da prihaja do velike zaskrbljenosti zaradi tega. In treba bi bilo ugotoviti, kdo dejansko uporablja velike količine 500 evrskih bankovcev. Mislim, da je potrebno pri tem sumiti na izogibanje davkom ali druge uh, kaznive dejavnosti. No, jaz ga sploh še nisem videl, ampak izvolite, gospa komisarka. Naj se najprej zahvalim poslancu za to informacijo, bomo zadevo preučili in eh, morda bomo lahko tukaj res zabeležili kakšne vzorce, ampak v tem trenutku eh, eh, vam ne morem odgovoriti, bom pa stvar preučila. Hvala. Gospod Papa Nikolao, niste dobili besede za dopolnilno vprašanje, imate besedo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, gospa komisarka, najlepša hvala za vaš odgovor. Bili ste zelo natančni, pa tudi zelo iskreni in zato zelo cenim vaš konkreten odgovor. Eh, sploh kar zadeva podatke, ki jih imate na voljo. Imate pač podatke eh, samo za pretekla leta. 5. maja 2010 so bili v Grčiji ubiti trije nedožni ljudje v okviru eh, demonstraciji Grkov za boljšo prihodnost. Zastavlja pa se vprašanje, ali komisija načrtuje bolj sistematične ukrepe. Eh, s katerimi se bo obrnila na države članice. Mislim, da mora obstajati kakšna možnost zbiranja podatkov, zato da bomo dobili tudi boljšo podlago za presojo razmer v državah članicah v zadnjem času. Hvala mr president <clears throat> to the honourable member of course the commission and myself deplore very much the death of these three people in the riots recently as described uh, by the member. poznamo te nesrečne primere v grčiji seveda uh, v takšnih demonstracijah je lahko samo obžalujemo dogodke in uh, sočustvujemo z družinami ampak kot sem rekla statistične podatke je nenehno treba osveževati In Eurostat seveda zbira podatke in upati je, da bo imel bolj ažurne. Zaenkrat nimamo nobenih eh, načrtov ukrepati na tem področju. Seveda so to eh, grozovita kazniva dejanja, ampak eh, komisija se ukvarja z čezmenjimno kriminaliteto in seveda poskuša pri tem pomagati nacionalnim organom, pa tudi evropskim. Torej zaenkrat v zvezi s tem nimamo nobene načrtovane pobude. Hvala. Uh, Naslednje vprašanje je postavil gospod Poc, nanaša se na skupno vizonsko politiko Evropske unije. Komisarka Malmström. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod Poc, vizumska politika EU je harmonizirana, torej imamo skupno politiko, zasnovana je na treh pravnih inštrumentih, uredbi 539 iz leta 2001, Tukaj imamo tretje države naštete, katerih državljani morajo imeti vizume. Drugič, vizumski kodeks, v katerem so vsi pogoji in postopki za izdajo uh, eh, šengenskega vizuma za kratko uh, trajno bivanje in še tretji inštrument. Ti uh, veljajo za vse državljane, ki so tam našteti, držav, ki so tam naštete. V prvem inštrumentu imamo seznam tretjih držav, katerih državljani morajo, če prečkajo naše zunanje meje, imeti vizum. To je tako imena negativna lista. Imamo pa tudi pozitivno listo državljanov, ki jim to ni treba dobiti. Gre za različne kriterije, med njimi je tudi recipročnost osnovno načelo. Ta uredba se izvaja v vseh državah članicah, razen v Združenem kraljestvu in Irski, velja pa tudi za Irsko, Švico in Norveško, kar zadeva recipročnost. Evropska unija meni, da ko gre za državljane tretjih držav, ki so izuzeti iz potrebe po vizumu za potovanje v eh, Evropski uniji, tukaj eh, naši državljani morajo seveda imeti enako recipročno obravnavo, ko potujejo v te države. Če tretja država na pozitivnem seznamu ohranja zave, eh, zavezo po pridobitvi vizumov za eh, državljane ene ali več naših državljanov, potem ponovno začne veljati mehanizem recipročnosti. Tukaj lahko komisija ponovno uvede zahtevo po izdaji vizumov za državljane te države ali, če se to ne da narediti, lahko povračilne ukrepe eh, določene vrste sprema. Sistem je učinkovit in v obč občasnih eh, poročilih o izvajanju recipročnosti je videti, da smo v letu 2005 imeli 75 primerov nerecipročnosti, ko gre za 13 eh, primerov zahtev po vizumih. Uh, Od takrat smo z večino držav to ponovno vzpostavili. Japonska, Panama, Singapur, Avstralija, Urugvaj in Kostarika so te države, s katerimi smo ponovno začeli uveljavljati načelo recipročnosti. Tudi izvzetje za izdajo vizumov bomo sedaj kmalo začeli uveljavljati za Brazilijo. Problemi nerecipročnosti še obstajajo, kar zadeva nekatere države, kot so ZDA in Kanada in to je nekaj, kar vedno znova uh, damo na dnevni red pogovorov z njimi. Mehanizem se ne velja, ne velja za tretje države na negativni listi. Tukaj so zahtevane vizumi samo za državljane ene ali več držav članic. Pravo skupnosti tukaj ne predvideva nobenih rešitev in ne predvideva konkretnega mehanizma, zato je tukaj težko najti pravo rešitev. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala. Gospod Poc, dodatno vprašanje. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní komisařko, Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, Evropska komisija je seveda mm, daje jamstvo, zagotavlja izvajanje skupne vizumske politike. In če je tukaj načelo recipročnosti resnično spoštovano, me zanima, kako eh, da obstaja še vedno nekaj, kar je asimetrična vizumska politika Kanade vizavi državljano Češke republike. Hvala. Hvala. Seveda poznam dobro ta primer, spoštovani poslanec. Komisija je zelo angažirana na reševanju tega problema. Kanadski organi so ustanovili posebni urad v Pragi, to je bil eden od naših pogojev in sedaj pripravljajo tudi neke vrste načrt, roadmap za uh, rešitev problema. Več sestankov na vrhu smo imeli med Kanado, Češko in komisijo, da bi videli, kateri so koraki, ki jih je treba sprejeti. Kanačani pravijo, da bodo spremenili zakonodajo in da bodo evropskemu, ne, njihovemu parlamentu uh, predložili ustrezni predlog smo v dialogu z njimi in s češkimi oblastmi, da bi zagotovili, da ta dialog naprej traja, da obstaja konstruktivno vzdušje in da lahko najdemo rešitev tega. O tem se bomo ponovno pogovarjali države članice na junijskem svetu. Žal mi je, da ta konflikt še vedno ni rešen, ampak lahko vam zagotovim, da poskušamo za češkimi oblastmi najti rešitev za ta problem. Hvala. Naslednje vprašanje, 23, je postavil gospod Čuntis. Gre za nerešeno vprašanje v zvezi s skupno izjavo Turčije EU z dne 5. novembra 2009. Komisarka, izvolite. Ja, hvala. Danes pa imam veliko dela, kaj ne? Spoštovani poslanec, da, naj spomnim, da smo imeli zelo zahtevno zgodovino pogajanj s Turčijo že od mandata, ki je bil podeljen leta 2002. V nedavnem času smo doživeli nekaj zelo pozitivnih korakov. Lani je sklep sveta o nezakonitem priseljevanju pospešil pogajanja v zvezi s tem za Turčijo in lani je moj predhodnik gospod Baro skupaj s švedskim ministrom Bildstremom obiskal Turčijo in prišlo je do sprejema skupne izjave. Od takrat smo dosegli napredek. Večkrat smo se pogovarjali v jeseni lani in blizu smo dosegi sporazuma o eh, pogajanjem, o sporazumu za ponovno vračanje v Turčijo. Komisija meni, da je to besedilo predloga zelo uravnoteženo, upošteva tudi vse zahteve Turčije in kmalo bomo finalizirali ta tekst. To se bo zgodilo čim prej, istočasno pa smo nenehno v stiku z turškimi organi in oblastmi. Naš cilj je, da finaliziramo ta pogajanja poročali vam bomo oziroma bomo junijskemu svetu o rezultatih teh pogajanj, seveda pa tudi Evropski parlament bo o tem obveščen, zato ker bo moral dati svoje soglasje k temu sporazumu. Frontex. Tukaj ni formalne povezave med pogajanji in o delovnem režimu in sporazumu s Turčijo o ponovni vračanju Eh, beguncev oziroma priseljencev. Komisija tukaj poskuša zagotoviti vso koherentnost, tako kot v drugih podobnih eh, eh, pravnih aktih. Seveda tukaj ne upoštevamo samo uh, določenih meja nekaterih držav članic, kajti to je predmet nacionalne zakonodaje. Uh, Frontex in eh, država gostiteljica dobita vse eh, podatke o tretjih državah, tudi o tem, kakšna sredstva se uporabljajo, naprimer prevoz eh, z letali in drugače. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Gospod Čuntis, pol minute. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, ugotavljamo, da imamo vedno znova težave, ko je treba dobiti konkretno ni odgovor na to vprašanje, ki smo ga že večkrat zastavili. Torej, pogajanja in pogovori so očitno zelo zahtevni, na turški strani obstajajo problemi in zaradi tega ni prišlo do dokončanja teh pogajanj. Hvala, da ste v uh, odgovoru nas obvestili o tem, kako ta pogajanja sedaj trenutno potekajo. V Eh, času obiska predsednika turške vlade v Atenah so se pogovarjali o eh, dogovoru, sporazumu med obema državama oziroma oba sta že podpisala sporazum o vračanju nezakonitih eh, priseljencev. Ali lahko takšen sporazum vpliva tudi na pogajanja med EU in Turčijo v zvezi s temi zadevami? Hvala za to dodatno vprašanje. Ne poznam natančno podrobnosti tega sporazuma med Turčijo in Grčijo, ampak mislim, da to že kaže na konstruktivno vzdušje na eni strani grških eh, oblasti, pa na drugi strani tudi turških. Gre za paralelna pogajanja, ki tečejo s Turčijo tik pred končanjem teh pogajanj smo, kot sem že rekla, vzdušje, v katerih potekajo konstruktivno in to kaže, kako nujno je, da to dosežemo eh, se strani Evropske unije. Pa tudi turška stran je zainteresirana za, do, za sklenito sporazuma o vračanju, ponovnem vračanju beguncev. Hvala. Ni še končano, gospa me, eh, komisarka. Gospod Papa Nikolao ima dodatno vprašanje. Se alle sapadis, ko jih imamo lavi. Gospa komisarka, v preteklosti smo že postavljali podobna vprašanja in odgovorih je bilo povdarjeno, da Frontex rešuje tehnične eh, oziroma da se Frontex pogaja v tehničnih eh, podrobnostih. V odboru Libe smo slišali, kakšna so ta pogajanja in ko ste bili vi na tem odboru, ste rekli, da je, ko gre za sporazum o nezakonitem priseljevanju za Turčijo, stvar tik pred eh, končanjem. Ampak v teh pogajanjih ni bil vključen Frontex, smo slišali, ampak Frontex je zelo pomemben dejavnik v boju proti nezakonitemu priseljevanju. Ne vem, kako bo potem to moč vključiti v pogajanja. Vsekakor pa menim, da je treba tukaj omeniti pri teh pogajanjih tudi Frontex. Yes, thank you. Ja, hvala. Res, bila sem na uh, sestanku odbora Libe prejšnji mesec in spomnim se, kaj sem takrat rekla, namreč, da pri pogajanjih se Turčijo dosegamo napredek. Kaj zadeva Frontex in uh, nadzor nad uh, turškimi mejami? Začetni sporazum so eh, dosegli na tehnični ravni, še naprej se pogajajo o tem. Zaenkrat Frontex čaka na odgovor Turčije, da bi potem lahko se še naprej pogovarjali. Frontex je seveda zelo pomemben dejavnik pri vsem tem, ampak stvari moramo napraviti v pravilnem vrstnem redu. In torej pogajanja in pogovori z Frontexom potekajo eh, paralelno. Hvala. Naslednje vprašanje, štiriindvajset, baronice Ludford o politiki EU za boj proti terorizmu in programi izročitev CIA. E. Hvala, Sara Ludford, za to vprašanje. Saj veste, da je to vprašanje, ki tudi mene zelo zanima, pa tudi sodelovali so v preteklosti v zvezi s tem. Ni potrebno posebej podarjati, da svoboda in varnost gresta z roko v roki in spoštovanje uh, Eh, pravic državljanov in eh, vladavina prava morata iti skupaj in ukrepanje v boju proti terorizmu mora vedno biti zasnovano na celovitem spoštovanju človekovih pravic. To je ne samo pravna zahteva, temveč tudi ključni predpogoj za to, da zagotovimo verodostojnost in legitimnost, kot tudi, da uh, razvijamo vzajemno um, zaupanje med uh, ustreznimi organi. Komisija še naprej uh, nadaljuje s svojim pristopom v boju proti terorizmu. Gre za uh, zaveze, ki jih pri tem upoštevamo, to je spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Kar zadeva programe izročitev in eh, tajne zapore, to je seveda kršitev človekovih pravic po mnenju komisije. Komisija je zato zaskrbljena in bo skupaj z državami članicami zagotovila ustrezne preiskave, da ugotovimo, kakšna je resnica. To je naša obveza tudi v skladu z konvencijo o človekovih pravicah. Kar zadeva komisijo, smo predlagali Polski in Romuniji, da opravijo ustrezne preiskave v zvezi s skrivnimi zapori, pa tudi kazenske preiskave, ki so se marca 2008 začele na Polskem, smo pozdravili. Tudi litvanske organi so sedaj proaktivno se vključili v te preiskave, kar zadeva razpravo o eh, letalskih prevozih v okviru programa izročitve CIE, Tukaj se od januarja 2008 komisija pogovarja z ustreznimi letalskimi prevozniki. Single European Sky je tudi uh, tista inicijativa, ki nam omogoča natančneje slediti tem letalskim prevozom. Leta 2008 smo zbrali osnovne podatke v zvezi z bojem proti terorizmu in eh, človekovim pravicam. In tukaj smo preučili stanje, kar zadeva postopkovno pravo, civilno pravo, kazansko pravo. Vse države članice so na vprašalnik, ki smo ga pripravili v zvezi s tem odgovorili in sedaj komisija ugotavlja, katere so glavne politike in ukrepi Evropske unije v boju proti terorizmu, tudi po začetku veljavnosti Lisbonske pogodbe. Nacionalne politike boja proti terorizmu vodijo tu so vključene v naš, naš delo, ampak ne bodo predmet natančnih proučevanj v zvezi s tem vprašalnikom. Vendar e, komisija še naprej sodeluje z državami članicami, ko gre za ocenjevanje naših politik in izkušenj, ki smo jih do sedaj že imeli. Hvala. Baronesa Latford. Hvala, komisarka Malmström. Verjetno niste še nikoli slišali izraza ne more mačka čuvati mleka. In zdi se mi, da ste natančno to imeli v mislih, ko ste govorili o a, eh, tem sodelovanju. Vsekakor je treba okrepiti nadzor, nadzorne mehanizme, ki jih bo komisija morala predlagati v prihodnosti. Ampak dejstvo je, da obstaja preteklost. Države članice so sodelovale pri eh, nezakonitih eh, programih izročitve CI in eh, mučenju priprtih. Tukaj so bile kršene človekove pravice, ampak še vedno je retorika eno, ukrepi v praksi pa nekaj drugega. Še vedno je tukaj velika vrzel. Ali komisija razmišlja še o drugih eh, ukrepih, ne samo, da bi zagotovila, da države članice v prihodnosti spoštujejo svoje zaveze, temveč kako te preiskave in vse ostalo uh, zagotoviti. Upam, da bo nova britanska vlada tudi zagotovila, da bomo vedeli, kaj se je v preteklosti pri nas dogajalo in kaj je bilo pri tem narobe. Hvala, komisarka. Mislim, da je delo Evropskega parlamenta s tem v zvezi zelo pomembno. Če hočemo um, ta program izročitev obsoditi, ugotoviti, kaj se je dejansko dogajalo. Na ta način smo angažirali tudi javno mnenje pri ugotavljanju resnice. In komisija, kot sem rekla, spodbuja vse izčrpne poglobljene preiskave v zadevnih državah in uh, sledili bomo dogodkom, da se bo to dejansko zgodilo. In tudi predlog o enotnem evropskem eh, nebu nam bo pri tem pomagal. Zahtevali bomo več jasnosti, več preglednosti veliko več konkretnega pa komisija ne more narediti. Bomo pa seveda z Evropskim parlamentom radi sodelovali, da bi zagotovili večjo jasnost delovanja v prihodnosti, da to ne bo del evropske politike boja proti terorizmu. Hvala. Gospod Zemeki, dodatno vprašanje. E, prosić panią komisarz o e, informacje w pewnej. Gospa komisarka, prosim, če mi posredujete informacije o eni stvari. Pomembno je, da se borimo proti terorizmu, to je za vse jasno, ampak pri tem morajo države članice sodelovati med seboj. Moje vprašanje je torej naslednje. Ali lahko ugotovite večjo pripravljenost evropskih eh, držav za sodelovanje danes? in ali obstaja večja pripravljenost medsebojne izmenjave potrebnih podatkov in informacij, ki so nujne za boj proti terorizmu. Je prišlo do pozitivnih sprememb v zvezi s tem? Hvala. Boj proti terorizmu je seveda bistveni element politike Evropske unije. Glavne ukrepe izvajajo nacionalni organi, oblasti, politiki. Evropska unija lahko te pobude samo podpira, lahko zagotovimo pravni okvir, lahko zagotovimo, da so temeljne, da je listina temeljnih pravic eh, spoštovana, imamo nekaj finančnih sredstev, lahko zagotovimo podporo žrtvam in seveda lahko spodbujamo nadaljne sodelovanje. Ampak imamo občutek, da kar zadeva sodelovanje, veliko stvari se dogaja v sodelovanju med državami članicami. Gre za občutljivo vprašanje izmenjave obveščevalnih podatkov. Tukaj gre za pomankanje eh, zaupanja ali zaupanja. Zagotoviti pa moramo, da so sistemi Evropske unije tukaj v celoti spoštovani, da velja vladavina prava in da vse, kar počnejo, je verodostojno, da bo to v korist Evropske unije v štokolmskem programu in pogovorih pred njim smo povdarjali, da je treba okrepiti sodelovanje med državami članicami, ko gre za boj proti terorizmu. V Evropski uniji pa to moramo narediti seveda tudi z tretjimi državami. Tudi lahko pa rečem, da ta program izročitev cije ni bil del vsega. Hvala. Gospa komisarka za vaše odgovore, za eh, natančnost. Sedaj pa naslednje vprašanje. Ne, šest, 25, 26, 27, 30, 31, gospod, gospa McGuinness. Oprostite, ker vas prekinjam, predsedajoči. Prosim vas, da nam poveste takoj, katera bodo vprašanja, ki uh, bodo predmet razprave. Eh, kajti več sestankov istočasno poteka in želela bi vedeti, ali sploh ima smisel, da sem tukaj. Težko je, da bomo prišli do 33. vprašanja. Če čakate na 33. vprašanje, potem pozabite. Pet vprašanj bomo sedaj, ne osem se popravlja predsedujoči, bomo sedaj obravnavali skupaj. Well, apparently there's a series of combined questions. Um, and yeah. Ja. Gospod Tajani bo odgovoril v enem bloku na vsa ta vprašanja, kasneje pa boste dobili uh, možnost za nadaljna vprašanja. Še enkrat, končati moramo ob 20.30, nadaljevali bomo ob 9, zato ker morajo vsi razni poslanci imeti 30-minutni odmor. Gospod Tajani. Grazie, Presidente. Parlo ormai nella nuova veste. Hvala, gospod predsedujoči. Re, torej, mala in srednja podjetja so še vedno prednostno vprašanje nove komisije, ki se jim posveča za to, da bi se izognili temu, da bi finančna kriza postala tudi socialna kriza in bi udarila predvsem mala in srednja podjetja in njihove zaposlene. Odkar je bil sprejet akt o malem gospodarstvu leta 2008, smo zabeležili kar konkretne napredke. Komisija je sprejela pet zakonodajnih eh, predlogov, med njimi tudi akt o malem gospodarstvu. Dve sta že začeli veljati in sicer izjeme na področju državnih pomoči in višine DDV-ja, na to drugi inštrument in sicer statut eh, izvedenih družb v Evropski uniji in še neka druga uredba, pa se, sta še predmet razprave v svetu. Eh, študije učinka danes vse mirijo tudi vidik malih in srednjih podjetij naprimer direktiva o izjemah pri nekaterih računovodskih obveznostih za mala in srednja podjetja. Vsekakor vodimo politiko, pri kateri se zauzemamo za izvajanje akta o malem gospodarstvu in sicer države članice so to že vključile v razne ukrepe sprejete na nacionalni ravni in ravno tako so države članice v okviru ukrepov za naslavljanje krize znotraj Evropske unije eh, upoštevale tudi mala in srednja podjetja. Vendar pa rezultati kažejo, da je treba v določenih državah članicah še delati na tem, da se bo akt o malem gospodarstvu res izvajal na nacionalni ravni. In zato je bistvenega pomena, da nadaljujemo z začetimi dejavnostmi, zato da bodo Načela in priporočila se izvajala na obeh ravneh, na evropski in na nacionalni ravni. Politika, ki spodbuja mala in srednja podjetja, je tudi vključena v strategijo Evropa 2020. Je vključena tudi v nekatere bistvene pobude, ki so tukaj predvidene in eh, je vključena tudi v strategije držav članic. Ena od desetih smernic, ki jih je pripravila komisija, poziva tudi države članice k izvajanju cele vrste ukrepov za mala in srednja podjetja na podlagi načel akta o malem gospodarstvu. Naslednja etapa pa bo ta, da bodo države članice te ukrepe dejansko vključile v njihove nacionalne programe reform. Do konca letošnjega leta eh, bomo končali pregled, proučitev izvajanja novih pobud v okviru akta o malem gospodarstvu, ki upoštevajo tudi prednostne naloge Evrope 2020 in med njimi je tudi izboljšanje dostopa do financiranja, do kreditov in inovacij, izboljšanje podjetniškega eh, prostora ter internacionalizacija malih in srednjih podjetij. Ta podjetja in še zlasti podjetja, ki jih vodijo mladi podjetniki, bodo glavni upravičenci, katerim bodo namenjene te nove pobude. In kar zadeva financiranje, je Evropska komisija pobliže sledila razvoju v tem sektorju. Pri tem smo sodelovali tudi z Evropsko centralno banko in to zato, da bi položaj stalno dobro spremljali izvajale so se raziskave in to vse z namenom, da se pripravijo programi za podporo malim in srednjim podjetjem za razvoj njihovih aktivnosti. Okvirni program za konkurenčnost in inovacije, na primer, vsebuje tudi razne finančne inštrumente, ki so se eh, vzpostavili v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom, ki spodbuja delovanje MSP-jev. Program Jeremiji. Jerem, eh, Eh, ponuja različne specifične finančne programe za krepitev MSP-jev na celotnem območju Evropske unije. In na zadnje, novi evropski inštrument za mikrofinanciranje je namenjen mikropodjetjem, ki le s težavo dobijo ad hoc financiranje. Dostop malih in srednjih podjetij smo izboljšali tudi s tem, da je Evropska investicijska banka eh, ponudila finančne linije drugim bankam, ki lahko tako ponujajo posojila malim in srednjim podjetjem. Leta 2009 je Evropska investicijska banka Eh, dala na voljo 13 milijard evrov finančnim institucijam, kar pomeni, da se je za 55 odstotkov povečal ta znesek v primerjavi s prejšnjim letom. Zgolj za informacijo, več kot 75 odstotkov teh 21 milijard evrov, ki so bili dodeljeni leta 2008 in 2009, so dobili končni uporabniki, male in srednje podjetja. To pomeni približno 50 tisoč podjetij v celotni uniji. Ne nazadnje je komisija pred nekaj dnevi organizirala konferenco na visoki ravni, na kateri so sodelovali tudi banke in um, kapitalski skladi in predstavniki malih in srednjih podjetij. In tudi nekateri predstavniki Evropskega parlamenta so se udeležili. Na tej konferenci smo proučili trenutni položaj na trgu ter e, razpravljali o novih strategijah za izboljšanje dostopa MSP-jev do financiranja. Razpravljali smo tudi o možnih ukrepih, ki bi jih še lahko sprejeli za to, da bi e, podjetja, podjetjem zagotovili gospodarsko rast. To je v bistvu stalen, nek, nek stalen forum, v katerem bi sedeli predstavniki finančnih institucij um, in malih in srednjih podjetij ter drugih inštitucij, um, je nekaj zelo koristnega in taka zasedanja so predvidena v prihodnje. To bo tudi prva etapa um, novih, nove strategije za lajšanje dostopa do financiranja malim in srednjim podjetjem. Ob tej priložnosti bi želel še seznaniti Evropski parlament, da v okviru tedna malih in srednjih podjetij bo potekalo več kot tisoč dogodkov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ki se bodo posvečali temu podjetniškemu sektorju. Ta teden, ki bo potekal od 25. maja do 1. junija, bo sočasen s Evropsko nagrado za podjetja ki je predvidena 31. maja v Madridu. Vse to sem vam povedal zato, da vam povem, kako se prav osebno zauzemam za to, da bi zaposlovanje v tej naši uniji, predvsem zahvaljujoč podpori, ki jo nudimo malim in srednjim podjetjem, eh, lahko uživalo vso potrebno podporo. Tudi zato, ker bo hm, prestrukturiranje velikih zasebnih industrijskih panog povzročilo tudi izgubo delovnih mest v njihovem sektorju in to bo mogoče eh, še dodatna spodbuda za mala in srednja podjetja, ki so res hrbtenica našega gospodarstva. Hvala. Nekoliko sem spremenil postopek zaradi tega, ker je bil ta odgovor zelo izčrpen. Začnemo samo z dodatnimi vprašanji. Gospa Harkin. Hvala. Češtitam komisarju zaradi nas doseženega napredka. Govorili pa ste o težavi dostopa do kapitala. Omenili ste Evropsko investicijsko banko. Irske banke so dobile sredstva, ki naj bi jih razdelili eh, eh, MSB-jem, ampak to se ni zgodilo zaradi tega, ker ni usklajeno No, no, na eni strani cilji eh, Evropske investicijske banke, na drugi strani pa potreba uh, eh, MSP-jev po določenih eh, finančnih sredstvih. Ali bi tukaj komisija lahko odigrala neko posredniško vlogo? In drugo vprašanje, ali načrtujete neke podobne jamstvene scheme kot tiste, ki so jih, ste jih predvideli za UK? Gospod Higgins. Hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se z komisarjem, ki ugotavlja, da so MSP-ji zelo pomembni, zlasti, ker ustvarjajo delovna mesta, pa tudi zato, ker so bolj dolgotrajne narave, bolj dolgotrajna ni podvzemi, kakor nekatera velika podjetja. Ampak Kot pravi gospa Harkin, največja težava trenutno je dostop do kapitala. Preveč birokracije je v zvezi s tem. Hvala, gospod Mečel. Hvala, predsedajoči. Komisarja bi želel vprašati, ali bi si ogledali uh, vidike ne uh, direktnega financiranja MSP-jev. Ne vem, kako je pri vas, ampak pri nas nimamo več takovanega direktorja podružnice. Danes ni več uh, tistega, kar smo imeli v preteklosti, ko so obrtnikom in majhnim podjetnikom odobravali kredite in posojila na podlagi poznavanja dobrih rezultatov, bonitete in tako naprej. Ampak če bomo pomagali MSP-jem in če bo vsak MSP v Evropski uniji ustanovil novo delovno mesto, eno samo bomo odpravili težave brezposobnosti. E, Evropska investicijska banka in druge banke naj se vrnejo nazaj k tradicionalnemu načinu poslovanja z eh, podjetniki in majhnimi gospodarstveniki, pa bomo rešili probleme. Hvala, gospod Elvod. Hvala. Ali komisija res meni, da lahko MSP-ji dosežejo cilje, ki smo jim jih mi postavili. Ne vem, če vsi ogledamo podjetnike, družinska podjetja, ti lahko preživijo, ti se lahko razvijajo, vendar samo, če jih ne bomo ovirali eh, na vsakem koraku, tako kot se sedaj v tej finančni krizi dogaja. Komisar, zelo na kratko, ker moramo končati ob 20.30. Niti minuto, če jaz ne bomo šli. Grazie, Hvala, predsedujoči. Zelo jedrnat bom. Strinjam se s pripombami vseh uh, spoštovanih poslancev, ki so se zdaj oglasili. Kar zadeva Evropsko investicijsko banko, sem uh, v bistvu se s predsednikom Majštatov uh, srečal takoj, ko sem postal komisar za ta sektor in ga prosil naj teh predvidenih 30 milijard za mala in srednja podjetja. Uh, Evropska investicijska banka njim res nameni in ta prispevek, to sem povedal že v svojem prispevku v zaslišanju pred parlamentom, ki mi je zaupal na to nalogo komisarja za industrijo. Torej, po tej začetnem blokiranju je od teh predvidenih 30 prišlo. Uh, na trg le 6-7 milijard. In uh, to vprašanje sem postavil predsedniku, zato ker se mi je zdelo problematično. In tukaj je še drug problem, problem bank v državah članicah. Namreč evropski bančni sistem je precej raznolik. Vse banke niso enake. Nekatere banke pač. Uh, špekulirajo, ampak na srečo vendarle še obstaja mreža bank, kjer banke poznajo podjetnike in ki jim zaupajo in tudi vedo, da lahko sredstva, ki jih posojajo, potem dobijo na primer način nazaj. E, kongres, ki je bil organiziran pred nekaj dnevi in na katerem so sodelovali tudi številni izmed vaših kolegov poslancev, je bil namenjen dejansko tej strategiji in uh, Treba je sedaj oblikovati nek forum, ki se bo zauzemal za to, da se bodo krediti namenjali malim in srednjim podjetjem. Če naj bodo ta podjetja konkurenčna, morajo biti inovativna, ampak inovacij se ne da uresničevati, če ni za to primernih sredstev. Zato se jaz res zauzemam, da v to vključimo tudi banke, tudi banke, ki lahko dajo posojila in mnoge izmed njih so se zauzele, da bodo v prihodnosti res nudile posojila MSP-jem. In zato eh, lahko zagotovim zauzemanje komisije za to, da se bodo banke skupaj z Evropsko investicijsko banko eh, bolj vključile v ta prizadevanja. Evropska investicijska banka je že s svojima dvema zadnjima predsednikoma se zauzemala za to, da bi lahko te cilje dosegali. In uh, eh, zato, da bodo mala in srednja podjetja dejansko m, mm, glavni nosilec gospodarstva in zato, da bi preprečili, da bi ta finančna kriza postala dejansko tudi, eh, ne postala tudi socialna kriza. Tako da lahko računate name, da se bom zauzemal za varstvo in zauzemanje za mala in srednja podjetja, tudi z vidika dostopa do financiranja, zato ker je to res nekaj zelo pomembnega, zato da bodo MSP-ji res vse eh, bolj konkurenčni na našem trgu in da bomo v skladu z Lizbonsko pogodbo tudi v tem smislu ustvarjali pravo socialno politiko. Hvala. Kolegicam in kolegom se opravičujem, da je tako malo časa ostalo za vprašanje. Tiste vprašanja, ki jih nismo sedaj še odgovorili, boste dobili odgovore na nje v pisni obliki. Sedaj pa prekinjam zasedanje do 9. ure zvečer.